Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Drage Kolleginnen und Kollegen! Prisrčno dobrodošli. Po dnevnem redu sledi izjava predsedstva in predstavitev Češkega predsedstva sveta. Prosim predsednika sveta EU.